So, welcome everybody to this joint. Lepo pozdravljam se na tej skupni seji odbora, odborov Libe in pa Ekona. V veliko veselje mi je, da lahko sopredsedujem uh, to sejo skupaj s podpredsednico Galovo. Dogovorili smo se, da bo odbor Ekon predsedoval prvemu delu seje in odbor Libe drugemu delu seje. Tako da lahko kar pridemo na prvo točko, to je sprejetje dnevnega reda, ta ni problematičen, tako da lahko kar nadaljujemo z drugo točko dnevnega reda. Gre za obravnavo predlogov sprememb v zvezi z prvim poročilom preprečevanja uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma. Tukaj imamo dva soporočevalca. To je gospod Karinč iz Evropske ljudske stranke in pa poročevalka iz odbora Libe. Eh, iz stranke zelenih, gospa Sargentini. Besedo dajem gospodu Karinšu, ki ga sicer še ne vidim v dvorani, oziroma je tukaj, izvolite besedo. Hvala lepa in srečno novo leto sem tistim, ki jih še nisem srečal. Skušal bom biti kratek vse za politika. Najprej se zahvaljujem za vse predloge sprememb. 547 predlogov sprememb smo dobili. Eh, to ni neobvladljiva količina predlogov sprememb. Dobra novica je ta, da lahko predloge sprememb združimo po posameznih tematskih področji in tako bomo dobili dobro, dobro osnovo za dogovor. Spregovoril bom o treh področjih. Verjetno bodo drugi poslanci omenili tudi še druga področja. Najprej register dejanskih lastnikov, to ima opraviti z predloge sprememb, ki se začnejo za številko 358. Zdi se, da tukaj obstaja jasno soglasje, da je treba spostaviti vse evropski registr ter dejanskih lastnikov. To je že nekaj dobrega, da se strinjamo glede tega, da takšen register potrebujemo. V predlogih spremem pa lahko opazimo, da obstajajo razhanejanja mnen glede točne ideje o tem, kako bi naj izgledal ta register. Imamo dve enoti, imamo podjetja in imamo skrbniške sklade. Za oboje potrebujemo registre. In ne strinjamo se vsi glede um, tega, kako bi naj izgledal dostop do teh registrov, kdo bi imel s, uh, dostop do teh registrov. Strinjamo se, da bi potrebovali registre tako za podjetja, kakor tudi za uh, skrbniške sklade in da bi morali imeti zagotovljen dostop za uh, finančne institucije, kot so uh, Europol in pa podobni. Eh, postavlja se vprašanje, ali bi naj dostop do, te, do teh registrov imela tudi javnost. Tukaj spet imamo dve skupini tistih, ki želijo, da bi javnost imela dostop uh, Eh, samo do registrov podjetij, tisti, ki želijo, da bi imela javnost dostop do, tudi do podatkov skrbniških skladov. No, o tem bomo morali še razpravljati. Eh, prisluhnili bomo tudi argumentom na področju varstva zasebnosti. Namen direktive je, da se borimo proti pranju denarja in da se borimo proti finančnim zločinom. Eh, glede na to moramo pač pretehtati argumente ali zagotoviti polni dostop tudi javnosti ali pa želimo dostop do registrov omejiti. No, dobra novica je to, da ni treba razpravljati o tem, ali registre sploh potrebujemo, ali jih potrebujemo eh, samo za podjetje ali samo za skrbniške sklade. Eh, tudi ni vprašanja glede tega, da je treba zagotoviti dostop do teh registrov ampak postavlja se pa vprašanje, ali bi naj dostop do teh registrov ali delen dostop imela tudi javnost. To je prva točka. Druga točka. Gre za oceno tveganja na evropski ravni. Eh, gre za člen 6 in pa predloge sprememb od 245 naprej. Nekateri menijo, da bi morala komisija biti pristojna za oceno tvega na ravni Evropske unije. Dobili pa smo tudi predloge sprememb v zvezi s tem. Um, gre za to, da je treba določiti pristojnost komisije za sprejem implementiranih aktov, izvedbenih aktov, prostite. Gospod Balc, uh, Sven Gigold in pa drugi so v zvezi s tem uložili nekaj predlogov spremem. Torej gre za pristojnosti komisije, ko gre za izvedbene akte. Eh, ko gre za oceno tveganja na evropski ravni in gre tudi za vprašanje, kako javne naj bodo te ocene tveganja. Jaz menim, da bi javnost morala vedeti, kje so velika tveganja, postavlja se pa vprašanje, Eh, kako to natančno urediti. Kaj, če ocena tveganja izjavi, da je celotna država bolj podvržena tveganju kot, drugim, kot druge, ali želimo, da je to javno, potem ali želimo, da je javno to, da je v določeni državi problematično ravno eno posamezno podjetje, naprimer kasino, ali želimo, da so potem te informacije javne. O vsem tem moramo razmisliti, ko govorimo o tem. Uh, v kolikšni meri naj ima tukaj dostop do teh ocen tvegan tudi javnost. Dobro, morda v nekaterih eh, so nekatere države članice bolj eh, podvržene tveganjem kot druge, potem tudi v posameznih sektorjih obstaja večje tveganje posameznih podjetij, torej o tem bomo morali še razpravljati. In pa tretja tema, ki se bom dotaknil, ima opraviti z obsegom, gre za člene 2 in 10. Eh, in pa amantmaje od 178 do 200. Trenutno imamo uh, ponudnike storitev, banke, odvetnike, uh, vsi ti so zajeti v obseg te direktive. Nekateri menijo, da bi morali obseg še razširiti. Nacionalne centralne banke, Evropska investicijska banka, uh, enotni nadzorni mehanizem. Eh, osebe, ki se ukvarjajo z profesionalnim športom. Vse to so ideje o širiti obsega tudi na te subjekte. Sam sem tukaj nekoliko skeptičen. Eh, gre za nadevropske institucije kot Evropska investicijska banka. Ne razumem točno, kako bi naj takšne institucije sodelovale uh, pri pranju denarja ali pa nacionalne centralne banke. To je kar eh, pravzaprav um, nekoliko perverzna misel, da bi takšne institucije bile vključene v pranje denarja. No, ko gre pa naprimer za industrijo igralništva, pa bi lahko države članice odločale o tem, ali v nekih eh, podjetjih obstaja potencial za pranje denarja in kje ta potencial pač ne obstaja. Sam se strinjam s tem, da bi do določene mere države članice morale imeti možnost reči, uh, dobro, ta tip igralniškega podjetja pa bi lahko bil izpostavljen določenem tveganju. Um, sam tukaj nimam veliko izkušenj, samo enkrat sem kockal in sem zaigral približno 20 evrov. Ehm, ampak dobro, tukaj obstajajo različne institucije, naprimer irske stave na konje, ali je to res nek potencial za pranje denarja oziroma ali je to samo način zabave v lokalni skupnosti. Ne vem, mislim, da bi o tem eh, morala v tem primeru odločati irska vlada, ne pa mi tukaj v Bruslu. Torej, obseg, širši ali ožji, obstajajo predlogi na obeh stranih. In tudi o tem bomo morali razpravljati. potem še varstvo podatkov. Okay, slower, um. Ja, bom skušal govoriti nekoliko počasneje. Ko gre za varstvo podatkov, se zdi, da nimamo veliko predlogov sprememb, ki bi želeli to spremeniti. No, naj povem, da se veselim sodelovanja z vsemi poročevalci v senci. E, mislim, da imamo dobro možnost za, za dogovor. Stremeti moramo k temu, da bi dobili soglasno poročilo tukaj v parlamentu, tako da bomo imeli dobro izhodišče za pogajanja svetom. Prej kot bo prišlo do tega, bolje bo. Dobro bi bilo, če bi se postopek začel še pred iztekom sedanjega zakonodajnega mandata. Hvala lepa, gospod Karins. Sedaj pa dajem besedo poročevalki iz odbora Libe, to je Judith Sargentini skupine Zelenih. Hvala lepa, naj se navežem na to, kar je povedal kolega. Tudi sama bi želela omeniti tri teme. Najprej registr za dejanske lastnike. um, dobila sem predloge sprememb moje skupine ALDE, SD, GUE in nekateri, tudi nekateri poslanci ELS menijo, da potrebujemo javne registre. To je v skladu za predlogi G8. Sama sem prepričana, da smo sicer lahko zelo skrivnostni, uh, glede našega zasebnega življenja, ampak moramo pa biti odprti glede tega, kaj je naša lastnina in kakšne so naše plače. Veselim se kompromisnih predlogov sprememb. Um, mislim, da bi morali v njih zapisati potrebo po javnih registrih. O tem pa bom seveda še naprej razpravljala za mojim soporočevalcem. Potem druga točka. Varstvo podatkov. Jasno je, da potrebujemo jasnost, ko gre za vse institucije, banke, kazine, za varovalnice, vse institucije, podjetja, ki so vključena v obseg te direktive, mora upoštevati tudi zakonodajo varstva podatkov. O tem trenutno razpravljamo. Sama in pa gospod Karinč sva uložila kar nekaj predlogov sprememb na to temo tudi Sophie Intfield je tukaj uložila zelo dobre predloge sprememb, zlasti je uložila dobre predloge sprememb v zvezi za hrambo podatkov. Tega mi nismo vključili v naše predloge in treba zagotoviti tudi jasnost na področju hranjenja podatkov. Eh, gospa Boskot in pa gospa Makova sta uložile dva predloga sprememb ki govorite o zaščiti za žvižgače, tudi te predloge sprememb zelo cenim. Eh, človeško je, da delaš napake, ampak dobro je, da imamo v sistemu tudi takšne ljudi, ki um, na te napake opozarjajo. Te ljudi je treba zaščititi, ne pa da postanejo žrtve lova na čarovnice. No, uh, omenjala sem predloge sprememb uh, Franka Engla in pa Sofi Intveld na področju varstva podatkov. Nekateri izmed teh predlogov sprememb niso popolnoma v skladu z uh, našimi predlogi in željami. Torej, sprašujem vas, ali se vam zdi naš predlog eh, dober, se z njim strinjate oziroma ali mislite popolnoma drugače. Potem še eh, zadnja točka, se za nam politično izpostavljenih oseb, soporočevalec in sama sva predlagala, da bi državam članicam naložili to nalogo, da pripravijo se za name njihovih nacionalnih politično izpostavljenih oseb, tudi drugim državam članicam lahko pomagamo pri sestavi takšnih seznamov. Uh, no, gospod Vacon je tukaj predloge še zaostril. On pravi osebe, za, imam, za katere imamo dokaze, da so partnerje ali če vemo, da so osebe tesni sodelavci teh izpostavljenih oseb. Um, da bi torej tudi te osebe vključili na ta seznam. Te do, definicije teh seznamov morajo, morajo biti zelo jasne in zato smo že uh, v dobrošnji meri spremenili predlog komisije. In pa še zadnja točka. Predvideli smo srečanje poročevalcev v senci, poročevalcev v senci obeh uh, odborov. To, ta, To srečanje bo potekalo naslednji teden v Štrasburu. Eh, tam bomo lahko nadaljevali z razpravo, iskali skupne točke, kompromise in na ta način bomo lahko pospešili celoten postopek. Hvala. Much, uh, Hvala lepa, gospa Sargentini. Preden dam besedo poročevalcem v senci. Oziroma ne, eh, besedo dajemo kar eh, poročevalcem v senci, najprej iz odbora Ekon, gospod eh, Simon. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej vprašanje registrov, ali naj bodo ti javni ali ne. Vsi veste, da sem se v odboru Ekon zauzemal za to, da zahtevamo upravičen interes za upogled v te registre, eh, kakor je to predvideno eh, že za druge dokumente. No, pri sodelovanju. Pri razpravah v moji skupini pa me je večina prepričala v to, da je tukaj treba poskrbeti za več preglednosti in zato sem jaz za javne registre. Želim, da bi vsak imel dostop do teh registrov. Eh, ne samo, ko gre za kapitalske družbe, ampak eh, ko gre tudi za drugačne institucije, za ustanove, za skrbniške sklade in za vse institucije, ki upravljajo z denarjem. Eh, potem, kar se tiče izuzetja posameznih področji, naprimer igralništvo, tukaj želim povdariti to, kar sem že povdaril v odboru Ekon. Ko gre za igralništvo, imamo ponekod že sedaj nacionalne predpise, ki izključujejo možnost pranja denarja. V Nemčiji tisti, ki prenaša znesek, ki je večji od tisoč evrov, mora o tem že poročati nacionalnim organom. Predlog je, da to omogočimo, če države članice za predpisi zagotovijo, da nekje obstaja samo zanemarjeno tveganje pranja denarja. V takšni primeri bi možnost poročanja poenostavili ali pa bi v takšnih primerjih upoštevali nacionalno zakonodajo. Kar se tiče politično izpostavljene osebe, bi tudi tukaj ponovil eh, to, kar sem že povedal v odboru Ekon. Predlog tukaj presega to, kar je predlagala projektna skupina za finančno ukrepanje. Ehm, to je zame načelno vprašanje. Če govorimo o politikih in o drugih izpostavljenih osebah, moramo vedeti, da obstaja pri takšni skupini ljudi um, tveganje denarja, je tukaj zelo izpostavljeno. Ampak ne želim, da bi takšno tveganje izpostavljali samo pri ljudeh, ki so dejavni na, na političnem področju, tako kot mi. Če bomo to naredili, ne bomo ljudem dokazali, da delamo dobro, ampak se bomo izpostavljali kot nekdo, kjer eh, je treba zagotoviti še večji nadzor. Če si ogledamo, kje je prišlo do največ primerov pranja denarja v preteklih desetletjih, Eh, no, eh, če si ogledam te primere v moji državi ali pa druge, naj tukaj eh, izpostavim naprimer Vatikan. Poglejte si, koliko je bilo tam pranja denarja. Šele sedaj potekajo raziskave preiskave tega, kaj se je tam dogajalo v zadnjih desetletjih. Zakaj bi spostavljali samo ljudi, ki so dejavni na področju politike ali gospodarstva? Potem v času božičnih praznikov smo lahko brali tudi o prodaji orožja nemških podjetij v, v Grčiji. Tudi tukaj so obstajali primeri pranja denarja. In zato se sprašujem, če tukaj, če so tukaj celotne države ogrožene zaradi um, ravnanja določenih gospodarskih uh, akterjev, uh, Potem tudi, ko gre za infrastrukturne projekte, tukaj obstajajo zelo velike možnosti tveganja. Ne bom uh, našteval poimensko teh infrastrukturnih podjetij. dobro tukaj je že prišlo do preiskav ta podjetja so sedaj spremenila svoje dejavnosti Uh, ampak vseeno, če je bilo toliko primerov pranja denarja tukaj, zakaj bi eh, takšne skupine ljudi izpustili iz tega seznama? Morda bi lahko razširili ta seznam na vse gospodarsko izpostavljene osebe. Vem, da je to težje, ampak ne vem pa, zakaj bi se samo mi tukaj izpostavljali, ko da smo mi tukaj neka posebna skupina ljudi, ki potrebuje poseben nadzor. To ne drži. Zato se jaz zauzemam za strok nadzor in za to, da ta seznam izpostavljenih oseb še razširimo tudi na eh, druge gospodarske akterje in drugače izpostavljene osebe. Potem, kar se tiče poročanja, mislim, da bi po treh letih morala komisija pripraviti poročilo o tem, kako posamezne države članice izvajajo predpise, kako ocenjujejo tveganja in kakšne ukrepe bo komisija pripravila za to, da zmanjša možnost tveganja. Um, torej, tukaj moramo zahtevati uh, sodelovanje tudi strani držav članica. Bo na ta način bomo lahko uspešno izvali to zakonodajo. Torej, mislim, da bi morali kasneje dobiti eh, pregled oziroma poročila o tem, kjer se bo to izkazalo za potrebno. Hvala lepa, Peter. Sedaj pa v imenu odbora Libe dajem besedo gospe Buskort. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Če si ogledate predloge sprememb, lahko ugotovite, da je za našo skupino zelo pomembna točka registrov. Moje mnenje je, da morajo informacije o dejanskih lastnikih biti na voljo v javnih registrih. Naša skupina se zauzema za popolno preglednost, moramo pa še odločiti o tem, kakšne informacije točno bi objavili v teh registrih. Tukaj gre za varstvo podatkov naših državljanov. Zato moramo razmisliti o tem, kakšne informacije objaviti. Veliko, inform, veliko predlogov sprememb je bilo uloženih v zvezi z členi 23 in 30. Upam, da bodo poročevalci tukaj pripravili kompromisne predloge sprememb. Ni potrebno, da glasujemo o toliko podobnih predlogih sprememb. Sama sem uložila predloge v zvezi s tem, da bi prepovedali komercialno uporabo seznamov politično izpostavljenih oseb. Zanima me, kaj menite o tem. Poleg tega pa meni, da bi morali okrepiti zaščito ljudi, ki širijo informacije o pranju denarja, torej okrepili bi zaščito žvižgačev. Strinjam se z mnenjem Judic Argentini o tem, zanima me, kakšno je mnenje gospoda Karinša. In pa še zadnja točka, igralništvo. Razumem vaše razmišljanje. Ampak na problem naletimo, ko gre za, naprimer, igralništvo, za igre na srečo, ki so povezane z športom. Če to prepustimo državam članicam, potem bi lahko ena država mislila, da so stave, bingo in podobno nekaj popolnoma neškodljivega. Druge države pa bi lahko razmišljale drugače. Ker tukaj ni skupnega pristopa na evropski ravni, ker o tem še vedno potekajo številne razprave države članice ne vedo, kako ravnati, ko gre naprimer za goljofije v športu, za dogovore o izidu tekem in tako naprej. In ker so sankcije tukaj še vedno zelo mile, je pač zelo težko urediti to področje. Jaz vam razumem, jaz vas razumem, ampak kako se bomo s tem spopadli? Trenutno nimamo skupnega pristopa bri, um, bojim se, da bo prišlo do prenos takšnih dejavnosti v tujino. Ljudje, ki se ukvarjajo z pranjem denarja pri stavah, bodo pač odšli v tiste države članice, kjer so to vrstne goljofije, goljofije lažje izvedljive. In to se mi ne zdi dobro. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu odbora Libe dajem besedo eh, gospodu Watsonu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam se zahvaljujem obema poročevalcema za odlično delo pri tem dosegu. Moja skupina želi, da bi okrepili določbe pristopa, ki temeni na tveganju, tveganja so tukaj uh, zelo raznolika in zato mora biti fleksibilen tudi pristop. Uh, um, tukaj je treba sprejeti odločitve, ki temelijo na dokazih, tako da bomo se bolje borili proti pranju denarja. Razumeti moramo, da so države članice tiste, ki najbolje poznajo situacijo na njihovem terenu in vedo, s kakšnimi tveganji se sooča. Zato menimo, da bi oceno tveganja morali izvesti na ravni držav članic, ne pa na evropski ravni. No, seveda pa morajo tudi komisija, EBA in pa druge institucije odigrati svojo vlogo pri tem, ko gre za oceno tveganja. V to moramo vključiti tudi udržene strani, industrijo. Koristi bomo imeli od tega, če bomo takšne ocene eh, dali na razpolago tudi javnosti komisiji, eh, pristop komisije je pogosto zelo um, uh, ohlapen. Ne razlikujejo med uh, tistimi sektori igralništva, kjer obstajajo velika tveganja in tistimi, kjer obstajajo nizka tveganja. Mislim, da ne bi smeli kar vse poprek sprejemati pravila za celoten sektor. Zato menimo, da bi države članice morale odločati o tem, v katerem sektorju obstajajo velika tveganja in kje obstajajo nižja tveganja. Ta pravila morajo biti seveda zelo dosledna. Najprej, če, če vzamemo primer naprimer spletnih iger na srečo. Tisti ljudje, ki se udeležujejo teh iger, uh, plačila izvedejo s pomočjo kreditne kartice. Ponudniki storitev lahko preverijo, če je prišlo tukaj do ocene tveganja. Uh, Zdi se mi, da tukaj uporabljamo nekakšen dvojni pristop, ki ni potreben. Različne, eh, pri različnih sektorjih in storitvah obstajajo različna tveganja za pranje denarja in zato ne smemo vseh obravnavati enako. Naprimer, imamo te napravice, kjer nekdo vstavi nekaj evrov in eh, potem lahko za pomočjo železne, ehm, železnih kleč izbere plišasto igračko in eh, to seveda ne moremo obravnavati kot igre na srečo, kjer obstajajo velike možnosti tveganja. Vem, da pa želijo finski kolegi vključiti tudi takšne eh, naprave. Torej, tukaj moramo vse skupaj dobro premisliti. Najbolj pomembno pa je, da dobimo jasne in posodobljene informacije o lastništvu. Nekateri izmed nas se zato zauzemamo za centralizirane registre, nekateri se zauzemamo tudi zato, da bi ti registri bili javni. Potem področje e-denarja. Mi menimo, da bi e-denar morali obravnavati kot katerikoli drugi proizvod. Uložili smo predloge sprememb, da je trenutn, da so trenutne deločbe o dožnostih um, lastnikov iz uh, uredbe o pranju denarja dovoljšne, da bi te lahko uporabili tudi pri tej zakonodaji. Um, tukaj moramo upoštevati tako integriteto finančnega sistema, kakor tudi zaščito državljanov pred tveganji. To je treba uskladiti. Podjetje moramo omogočiti, da še naprej izvajo svoje dejavnosti eh, in jih ne preveč obremeniti z eh, administrativnimi bremeni. Zato smo vložili predloge spremem 142 in 145. Eh, pozdravljam tudi prizadevanja poročevalcev za iskanje kompromisov. Z gospo Sargentini pa se bom še bolj podrobno pogovoril o vprašanju varstva podatkov. Hvala lepa, gospod Watson. Sedaj pa iz odbora Libe. Gospod Kirkop iz skupine IKR. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nekaj besed bi rad povedal v zvezi s to zadevo, ker sem sam poročevalec za drugi del te pobude in mislim, da se bomo, vsaj upam, te teme lotili čez nekaj minut, tako da bom kratek v tem primeru. Najprej bi rad pozval eh, člani in članice, da naj ne bodo preveč eh, previdni. Mislim, da bi države članice morali imeti možnost sprejemati eh, strožje določbe in nižje pragove, če to želijo narediti. Ta prožnost je bistvenega pomena za sprejemo pravil, za sprejemo same kulture izmenjava podatkov bi morala ne, potekati nemoteno, ne glede na izmenjavo podatkov z drugimi zadevnimi organi. FIU eh, ne bi smel imeti eh, nobenih težav, nihče ne bi smel posegati v njegovo delo. Pomankanje povratne informacije je eh, zelo težavno za številna podjetja trenutno. Enako velja za dejansko lasništvo, razmisliti moramo o tem, kako povezati obstoječe registre oziroma če, eh, če želimo vzpostaviti evropski registr. Eh, sam sem za povezavo obstoječih registrov, o tem se bomo še pogovarjali z zadevnimi člani. Zanima me, če lahko eh, pridemo do neke dobre rešitve glede lasništva. Sam si prizadevam za dejansko transparentnost, za dejansko preglednost. Mislim, da mora biti za skorumpirane posameznike, kriminalce težko eh, delovati na tem področju. Zato se moramo prizadevati. Sektor je precej eh, razvin, eh, kot so dejali prejšnji govorniki, moramo sektor igr na srečo previdno obravnavati. Kot nekdani minister v Združenem kraljestvu, Eh, ki je obravnaval to temo, moram dejati, da moramo biti previdni. Mislim, da je ocena tveganja najučinkovitejša na nacionalni ravni, kot je dejal gospod Watson. Razlikovati moramo med različnimi oblikami igre na srečo. Na koncu pa bi gospod predsedujoči vse skupaj povzel takole. Vsi si želimo učinkovitih, eh, smotrnih rešitev, ki bodo delovale za posameznike, ki želijo odpreti račune eh, za MSP-je, za korporacije. Gre za to, da uh, ujamemo kriminalce, ne pa da otežimo življenje navadnih državljanov. Hvala. Gospod Hrkov, v imenu skupine GUE, mislim, da ni tukaj nikogar. Zaenkrat smo besedo predali vsem poročevalcem v senci iz obih odborov. Sedaj pa imate možnost ostali. Gospa Guillaume, izvolite. Hvala, se upravičujem, da smo se prej malce zapletili glede časa za govor. Pozdravila bi to pobudo, s katero si prizadevamo za večjo finančno preglednost. Prizadevamo si za boj proti pranju denarja. Kolegi so zelo pripravili predloge sprememb, ki so zelo različni govorimo o omejevanju eh, plačil, o eh, finančnih sankcijah, o učinkovitosti režima in tako dalje, ampak samo bi se ozredotočila na štiri točke, če dovolite. Kratka bom. Najprej omejevanje um, plačil. Mislim, da bi morali to odločitev sprejeti na uh, ravni Evropske unije, tako da bi se izognili uh, Eh, izbiri najučinkovitejšega, najučinkovitejše oziroma eh, najboljše države, tako imenovanemu forum shoppingu. Po našem mnenju se moramo držati definicije, ki zahteva enako obravnavo vseh akterjev. Ne smemo razlikovati med tujimi državami med eh, tretjimi državami in evropskimi državami. Na to ocena tveganja, ta supranacionalna ocena tveganja mora eh, vsebovati eh, visoko tveganje, tveganje na ravni držav članic. Ne, eh, po našem mnenju moramo Eh, vedeti tudi, kdo nadzira eh, slavnata podjetja. Zato se nam zdi, da je eh, javni register, obvezen register bistvenega pomena za učinkovit nadzor nad pranjem denarja. In enako velja za skrbniške sklade. Lahko bi predlagali tudi usklajevanje za vsako državo bi predlagali kontaktno točko in pa izmenjavo podatkov. Ti registri morajo spoštovati pravila za varstvo podatkov, kot so dejali že nekateri drugi kolegi in kolegice. Toliko o točkah, ki sem jih želela izpostaviti. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Guillaume. Zaenkrat so za besedo prosili gospa Wikström, gospod Esmedi Šekdo, gospa Luling. Gospa Wikström, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila obema poročevalcema, ki sta opravila odlično delo pri tem zelo pomembnem dosjeju rada bi se osredotočila na pomen javnih registrov. V tej smeri sem tudi sama pripravila nekaj predlogov sprememb. Mislim, da se moramo eh, izogniti uporabi slamnatih eh, podjetij. To je zelo pomembno. Javni registri bi izboljšali eh, kakovost, novinari, državljani in civilna družba bi namreč lahko nadzirali in dostopali do informacije o, pod, eh, o podjetjih organi pregona bi imeli lažje delo, vsem pa bi tako jasno povedali, tako državljanom, potrošnikom, kot tudi podjetjem, eh, kdo je lasnik. Slamnata podjetja so pogosto zgolj krinka za pranje denarja in za druga kazenska eh, kazniva dejanja. Dejansko lasništvo je izjemno pomembno in kot smo dejali, Eh, so to podarili tudi voditelji G8. Združeno kraljestvo in Francija pa sta se že zavezali k vzpostavitvi javnih eh, registrov o lasnikih. Mislim, da bi morali spodbuditi k temu tudi druge države članice. Oba poročevalca pozivam, da upoštevata pomen javnih registrov. In to je z moje strani vse. Hvala. Hvala gospod Smet. Thank you, Mr. Chairman. And, and Hvala, gospod predsedujoči. Hvala objema poročevalcema. Strinjam se s kolegico glede eh, uloge javnih registrov. Imam pa malce bolj oseben komentar, če dovolite. Mislim, da je pranje denarja vedno večja težava precej hujša težava, kot eh, dejansko menimo. Prejšnji teden smo lahko videli, da celo španska kraljeva družina bolj ali manj sodeluje pri pranju denarja. Vsaj sumi obstajajo. Dogaja se torej povsod. Vsi pravijo, da uh, ne igrajo na srečo, ampak sam igram na srečo vsak teden. Obstajajo uh, tekme, kjer so rezultati dogovorjeni, v Aziji obstajajo ogromne združbe, ki zaslužijo ogromno denarja eh, s takšnimi uh, igrami na srečo. In delno je ta denar tudi opran. Mislim, da ne smemo biti naivni. Področje uporabe mora biti čezmejno. Lahko rečete, da bi morala irska uh, vlada poskrbeti za lasne uh, konske dirke, kot je dejal prejšnji komisar. Ampak ali je to dovolj? Sam lahko igram. Uh, v teh konskih dirkah. In mislim, da so to čezmejna vprašanja na to spletno igralništvo. Ker velja podobno. Mislim, da moramo biti strogi, narediti si moramo čistega vina. O tem smo razpravljali tudi v eh, odboru Krim. Pogovarjali smo se o pranju denarja. In ravno zato pozivam oba poročevalca, da sta aktivnejša da si bolj prizadevata za razširitev področja uporabe, še posebej kar se tiče eh, športa in igralništva s tem povezanega. Vsak dan nas goljufajo. Sam sem imel prvo službo v 60 letih na eh, konskem dirkališču, na hipodromu in marsi česa sem se naučil o tem, kako eh, prati denar na ta način previdni morate biti, brez dvoma boste upravili svoje najboljše delo. Hvala, gospod Lulink. Hvala, gospod predsedujoči. Ko sem predsedovala zadnji eh, seji na mesto vas, eh, se dobro spomnim teh eh, razgovorov ampak mislim, da bodo. Eh, mislila sem, da bo naš luksemburški poročevalec v senci opravil s, delo, s tem delom, ampak nažalost ga ni bilo tukaj. Zupam gospodu Karinšu in menim, da bi morali ostati trno na tleh, tudi kar zadeva to področje rada bi nekaj povedala o registru. Sem za registr. Mislim, da je registr izjemno pomemben. Bankam, ki imajo pogosto težave ugotoviti, kdo je dejanski lasnik nekega podjetja, neke entitete, bo omogočil, da to dejansko storijo. In to v uh, luči pranja denarja. Želimo si registra. Mislim pa, da ta registr ne bi smel biti javne narave. To ne bi smel biti registr, do katerega imajo dostop vsi novinari, lobisti in tako dalje. Po mojem mnenju lahko namreč pride do velikih težav zaradi zlorab. In te zlorabe bi imele hude posledice. Ravno zato upam, da boste lahko našli rešitev v tej smeri. Do registra morajo imeti dostop vsi tisti, ki jih eh, ta registr zadeva, vsi organi in drugi. Ampak, po mojem mnenju, vseeno to ne sme biti javni registr. Zelo me je zanimalo to, kar je povedal eh, gospod eh, Simon, naprimer o eh, javnih osebnostih. Če bodo te osebe delovale sumljivo, ima to lahko hude posledice. Tukaj, ko si Eh, prizadevamo za celovito preglednost, tvegamo, da na koncu ne bomo imeli nikogar, ki bi bil sposoben in ki bi želel prevzeti takšno funkcijo. Takšne primere smo v preteklosti eh, že beležili in gre za žalostne primere. Popolnoma se strinjam eh, s tem, kar je povedal gospod Simon na to temo sprašujem pa se, kakšna bi bila posledica, glede na to, da gospod poročevalec želi sprejeti predlog sprejembe 227 in 228 gospoda Simona. Še drugi predlogi sprememb so pomembni, ampak ne bom jih vseh citirala, ker nimamo veliko časa. V vsakem primeru pa je treba upoštevati naslednje. Na teh področjih vlada veliko konkurence, ki prihaja iz tretjih držav. Včasih so to naši prijatelji, ampak vseeno naši konkurenti. In če tukaj pripravimo zakonodajo, zakonodajni akt, ki bo preprečil vstop celo poštenim eh, investitorjem v Evropo, potem to ne bo dobro. Tukaj v parlamentu imamo to odgovornost, da pripravimo eh, zakonodajne akte, ki tega ne bodo naredili. Ne smemo iti predaleč. Zato me zanima, kakšna so pravila v eh, tretjih državah, ki so naše konkurentke. Zanima me tudi, če se vam zdi to problem, glede na to, da gre tudi za vprašanje za poslovanje, naprimer v kazinojih. Sama nisem ravno strokovnjakinja za kazinoje. Ko sem eh, porabila 10 evrov v Mondorfleba v Luksemburgu, eh, je bilo to zame dovolj. Nekaj časa je bilo igralništvo prepovedano, sedaj ga imamo, zato ker je obstajala konkurenca v eh, regiji eh, nekaj kilometrov stran. Takrat sem bila še v nacionalnem parlamentu. In na to smo končno dovolili eno koncesijo za. Eh, en kazino v Luksemburgu. Gospa Luling, prosim, bodite kratki, pravi gospod predsedujoči. Hvala. Hvala. Sedaj pa komisija na kratko, prosim. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Na kratko bi se rad dotaknil pet točk, ki ste jih izpostavili danes v tej razpravi. Najprej javni registri dejanskega lasništva podjetij in skladov, skrbniških skladov. Komisija podpira cilj izboljšave preglednosti in dostopa do informacij do dejanskih, eh, o dejanskih lasnikih. Nismo predlagali registrov v našem izvirnem predlogu, ampak naš komisar je že jasno dejal, da bi Eh, sam z veseljem podpisal takšen predlog v direktivi. Seveda pa je treba ob enem zagotoviti ustrezne varovalke. Jasno, moramo določiti informacije, ki bi bile v takšnem registru shranjene, biti morajo zanesljive. Zadevne entitete pa imajo še vedno odgovornost, eh, da razumejo svoje stranke, da se pozanimajo v njih. Pojavlja se tudi vprašanje v zvezi z varstvom podatkom in to je treba upoštevati. Podrobne informacije o registru bi morali biti na voljo eh, javnosti. Še nekaj, o čemer sicer niste govorili, ampak eh, to najdemo v predlogi sprememb definicija dejanskega lasništva. Komisija je v izvirnem predlogu vložila predlog opredelitve dejanskega lasništva, o katerem je bilo govora v svetu. In tekom razprav smo ugotovili, da ta opredelitev ni popolnoma uh, jasna gospod Kariš eh, je vložil predlog spremembe 2212, 212 upravičujem, in eh, to bi morali podpreti. Na to tretje vprašanje, vprašanje igr na srečo igralništva. Komisija je pri tem obrala predvsej bolj splošen pristop. Pokriti želimo vse oblike igralništva tveganja niso omejena zgolj na eh, kazinoje, kot je vejalo v eh, tretji direktivi o pranju denarja. Pomembno je, da pravila izvajamo sorazmerno. Mislim, da bi morali predvideti možnost za države članice, da pripravijo izjeme za nacionalno raven. Ampak zgolj na osnovi dokazanega nizkega tveganja. V zvezi z oceni tveganja, o katerih je bilo govora, pa takole. Ocena tveganja je pomemben del uh, pristopa na osnovi analize tveganja. Komisija je pripravljena na koordinacijo eh, dela glede supranacionalnega ocenjevanje tveganja, ampak komisija tega dela ne more upraviti sama. Brez dvoma bi morali sodelovati z strokovnjaki eh, iz držav članic z našo ekspertno skupino. Obene pa imamo tukaj še eh, FIU, Europol, eh, nadzorne organe in pa obstoječe ocene tvega na nacionalni ravni in pa še varstvo podatkov. Komisija razume in podpira jasno stališče Evropskega parlamenta v zvezi z varstvom podatkov. Prizadevati si moramo za dobro ravnotežje, tako da ne bomo postavili uvir za naše cilje na področju pranja denarja, na področju boja proti eh, pranju denarja. Zaradi koherentnosti bi morali združiti določbe za varstvo podatkov, besedilo ne bi eh, smelo biti preveč zmedeno in pravno negotovo. Obdobje hrambe podatkov v enem predlogu sprememb najdemo predlog dveh let. Po mojem mnenju to ne bi bilo dovolj. FIUI ne bi eh, imeli dovolj časa za povratne informacije. In lahko bi se zgodilo, da bi bili pomembni podatki prezgodaj uničeni. Zahteva po pojasnilih o daljši hrambi bi morala biti organizirano od primera do primera. Hvala. Sedaj pa poročevalca, najprej gospod Karinč, na to pa gospa Sargentini. Budite prosim kratki, ker nimamo več veliko časa. Hvala, gospod predsedujoči, in hvala vsem kolegom in kolegicam za komentarje in vprašanja. Mislim, da moramo konec koncev sprejeti dejstvo, da s prejemom tega zakonodajnega akta ne bomo odpravili pranja denarja, ne bomo odpravili eh, davčnih utaj, ne bo se naenkrat na nebo prikazalo sonce in eh, ptičke ne bodo začeli peti. Ne, naša naloga je, da otežimo eh, delo kriminalcev. Delo poštenih državljanov in podjetij pa ne bi smelo biti oteženo. Sankcionirati želimo kriminalce, ne pa državljanov in, eh, in podjetij, in to je velika večina, 95, 97, 99 odstotkov podjetij eh, se verjetno drži zakonodaje, ampak tiste nekatere redke izjeme so eh, podjetja, ki zaslužijo veliko. Podjetja so ponovadi majhna, to so mala in srednje velika podjetja. V moji državi takšna podjetja predstavljajo 99 odstotkov vseh podjetij in takšna podjetja verjetno ne sodelujejo pri eh, pranju denarja, poskušajo zgolj preživeti. To je splošni komentar, ki sem ga želel podati. Mislim, da imamo dobro osnovo za razpravo. Želel sem se na kratko dotakniti še na še besed oziroma predlogov sprememb gospoda Simona. 225 eh, do 227-228. Ideja politično, i, eh, politično javne osebnosti je ta, da smo mi eh, tvegana skupina za korupcijo. Če nekdo spreme neko odločitev na takšnem položaju, lahko spremeni pravila igre za vse, koncesije in podobno. Kot skupina smo eh, precej odprti za takšna tveganja. Pomislite na veliko multinacionalko, IBM, eh, Siemens ali pa koga drugega. Direktori teh podjetij so na nek način šipkejši kot pa skupina politikov, politikov kakršni smo mi ta posameznik lahko sicer eh, sprejema zelo pomembne odločitve glede tega, kaj bodo prodajali, kako bodo to prodajali, kaj bodo raziskovali in tako dalje. Nimajo pa možnosti za vzpostavljanje pravil igr, eh, igre za druge in zato niso tako odprti do eh, korupcije. Gre za to, da moramo ribe ujeti tam, kjer se ribe hranijo. In sam sem skeptičen, če želimo to eh, politično javno osebnost razširiti na domačo eh, javno osebnost. Katere so tiste funkcije, ki so pomembne? Kako veliko podjetje je pomembno? Sama zamisel ni napačna, ampak bojim se, da če odpremo to Pandorino skrinico, da bomo naenkrat uh, šli predaleč, tako kot je dejala Astrid. Tvoji predlogi sprejem so precej originalni, tako da sem se jih res takoj lotil. Najprej sem menil, pa to je noro, na to sem spremenil mnenje in sem mislil, da to je smiselno, ampak ugotoviti moramo, kako to izvesti. Hvala. Končal bom, ker, ni, ker me je upolnil gospod predsedevče. Hvala. Izvolite. Gospa Sargentini. Dve točke. Javni registr. Biti si moramo na jasnem. Javni registri in dostop do eh, registrov o dejanskih lasnikih, zagotoviti moramo predvsem to, da registri vsebujejo informacije eh, potrebne. Omejeni morajo biti. Zgolj najpomembnejše informacije. To je pomembno eh, z vidika varstva podatkov, splošnega vidika varstva podatkov. Ne smemo eh, Eh, skladiščiti podatkov, ki jih ne potrebujemo za določeno nalogo. In to načelo je dobro in se ga moramo držati tudi v tem primeru. In po mojem mnenju lahko na podlagi tega načela oblikujemo ustrezne kompromise. Ta registr je lahko uh, z, dovolj javen, tako javen, kot je potrebno. Veseli me, da je komisar Barnier pozitivno naravnan, kar se tiče javnih registrov, ampak želi vse najnovejše informacije. Uh, popolnoma se strinja, ampak to je tehnično vprašanje, ki ga bomo razrešili takoj, ko bomo prišli do politične odločitve, ko se bomo odločili za vzpostavitev tovrstnih registrov. Ni pravi argument, pozabimo na to, zato ker države članice nočejo osveževati eh, teh registrov. Popolnoma pa se strinjam glede tiste druge zahteve, če imamo javni register, to še ne pomeni, da je eh, neka obravnava določene entitete končana, ko si ta pogleda eh, register. Ne, eh, sami morate raziskati primer in dobiti informacije tudi z druge strani. Ta direktiva se usmerja v pristop na osnovi tveganja, ne na osnovi pravil in to je verjetno precej učinkovitejši model to pa pomeni tudi, da tveganje obravnavamo na nacionalni ravni. Zato se nismo dotaknili igralništva, zato nismo spreminjali predloga komisije, ker resnično menim, da je situacija v različnih državah eh, drugačna, ker imamo razlike med spletnim in nespletnim igralništvom. Hvala, gospod predsedujoči, to je vse. Hvala, gospod Sržetini, eh, in še enkrat se obračujem, da sem najprej zamešal vaše ime. glasovanje bo potekalo 22. Eh, januarja. Sedaj pa besedo predajam kolegici, gospe Gal. Sedaj bomo govorili o prenosu sredstev. Poročevalca sta gospod Peter Simon in gospod Krkov. Kolegi, nimamo veliko časa. 20 minut imamo, to pomeni, da bom sama zelo stroga. Oba soporočevalca bosta dobila pet minut, stroga bom. In uh, mislim, da imamo tri poročevalce v senci. Uh, gospa Boskot, gospa Sržetini in gospod Mitras. Prosim kolege in kolegice, ki bi se radi odzvali uh, po poročevalcih v senci, da to pojedo sedaj. V nasprotnem primeru bom zaključila seznam, tako da nihče ne bo dobil besede po tem, ko se bodo oglasili poročevalci in poročevalci v senci. Na to bom besedo predala komisiji. Gospod Simon gospod Simon. Seveda ne gospa Simon. Ja, herzlichen, äh, äh... Hvala lepa. Se upravičujem, ker nisem mogel biti, ker kolegice Mojce ni na sestanku, ravno je rodila. Zdravo, punčko, čestitke tudi z moje strani. Bom pa jaz povedal v njem imenu, kaj misli o trenutnem stanju. Najprej sem se želel zahvaliti vsem za predloge sprememb. Hvala tudi gospodu Krhovku, soporočevalcu za dobro konstruktivno delo pri tem dosjeju. Večina idej, ki so jih predstavili kolegi in kolegice, se gibajo v isti smeri kot eh, predlog eh, poročila in moca je vesela, da bomo še okrepili varstvo podatkov s pomočjo predlogov sprememb. Še enkrat pa bi rada ponovila eh, pomen tega sektorja v Evropi. Mislim, da moramo razlikovati med eh, prenosom sredstev povezanim eh, z računom in prenosom sredstev, ki ni povezan z računom. Zagotoviti moramo, da tisti pošteni primeri ne postanejo eh, predmet kazenskih dejanj. Prenos sredstev, ki ni opravljen prek računa, v tem primeru bo moral ponudnik eh, plačilnih storitev zagotoviti vse informacije o plačniku in prejemniku. Pod 1000 evri pa bo dovolj zgolj ime plačnika. Drugi komentar mojce je razlikovanje med plačnikom prenosi sredstev znotraj in zunaj Evropske unije. Strinja se s komisijo, sistem SEPA znotraj Evropske unije omogoča eh, zbiranje podatkov o prenosu podatkov znotraj eh, Evropske, podat, eh, prenosu sredstev znotraj Evropske unije in ta sistem je dovoljšen. Tako ni potrebno, da ni treba vzpostavljati dodatnega sistema. To bi bilo v nasprotju z našim prizadevanjem za učinkovit enotni trg za nižja, eh, nižje stroške. To so eh, njeni komentarji. Upam, da se nam bo lahko kmalo pridružila. Še enkrat pa čestitke. Hvala. Tudi mi čestitamo moci. Gospod Krhop. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam bi se rad najprej zahvalil soporočevalki, želim ji veliko sreče eh, v krogu družine. Mislim, da smo dobro napredovali pri tem poročilu. Upam, da bomo lahko dobili eh, na glasovanju dober rezultat, glasovanje, ki bo potekalo konec tega meseca. Najprej je treba povedati, zakaj se pogovarjamo o tem predlogu in eh, kaj je naš glavni cilj. Gre za sledljivost sredstev zato zahtevamo eh, določene obveznosti pri tem. Večja kot so tveganja, boljši bi moral biti nadzor. Gre za to, da bomo prišli na pristop na podlagi tveganja, kot smo že slišali in to podpiram. In eh, projektna skupina za finančno delovanje pripravlja smernice, ki bi morale slediti. Ne smemo izumljati tople vode. Komisija je pripravila predlog, eh, nekateri člani so podali različne komentarje. Najprej prak, prak tisoč evrov, ki je trenutno veljavi, bi moral biti del novega predloga. Seveda pa mora imeti na voljo dovolj prožnosti, če eh, prihaja do prenosa sredstev, ki je sumljiv, ampak pod eh, vrednostjo 1000 evrov, tudi te prenose bi morali preveriti. Projektna skupina sprejema ta pristop in to je tudi osnova za skupni evropski eh, sistem za boj proti pranju denarja. Na to vprašanje eh, konkurenčnosti uh, nočemo povečati eh, stroška za ponudnike storitev, eh, nočemo povišati njihovih stroškov zagotavljanje konkurenčne storitve. Trenutni pristop omogoča potrošnikom eh, izbiro nižje cene. Tako ne želim podpreti 79, 80, 85, 88, 91 in 92 gospoda Grnca in gospe Gular. 51, 52 in 53. Predlogi sprejem gospe Inatfeld, gospe Sargentini, gospoda Tavareša in gospoda Tirata Felidesa. Črtajo sklic v uvodni izjavi 7 v eh, direktivi o varstvu podatkov eh, 95-46 EC. Informacije, ki so tukaj navedene, so eh, dobre. Gre za obravnavo tretjih držav, ki ne zagotavljajo ustreznega varsta podatkov na osnovi javnih interesov oziroma na podlagi eh, dostopa do pravnih sredstev. Tudi sam sem pripravil več predlogov sprememb, ki se nanašajo na krepitev varsto, varsta podatkov. Gre za odnos med ponudnikom storitev in eh, stranko. Zbiranje podatkov za potrebe boja proti pranju denarja eh, potekal istočasno kot zbiranje podatkov za eh, trgovinske zadeve. S tem lahko zaščitimo ustrezne, eh, ustrezne podatke in to je pomembno za spoštovanje pravic posameznikov in podjetij. Zahvaljujem se vsem, upam, da bomo prišli do dobrega rezultata poskušal bomo upoštevati čim več eh, idej, ki ste jih predstavili. Hvala, gospod Krkop. Sedaj pa poročevalci v senci. V imenu LS, gospod Mitras. <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Poskušal bom biti kratek. V predlogih sprememb, ki, eh, ki sem jih pripravil, sem želel razširiti področje uporabe izmenjave podatkov. znotraj eh, Evropske unije. Dotakniti bi se morali predroga spremembe 72. Želim, da razširimo področje uporabe na potrošnika. Tretji člen ne pokriva pravnih oseb. Z zanimanjem sem si pogledal različne predloge sprememb in dejati moram, da je večina izmed njih uperjena v isto smer. Številni si namreč prizadevajo za krepitev varstva podatkov. pomembno je tudi, da osvežujemo podatke. Po mojem mnenju je to zelo pomembno za obdelavo podatkov potrošnikov. Enotna identifikacijska številka je prav tako uporaben instrument v tem smislu. Glede posamičnih rešitev pa menim, da je to, kar smo dobili strani gospoda Gigolta, gospoda Tavareša in gospe Sargentini 125. Zanimivo. Ekvivalenca pravnih sistemov držav članic. Ne vem, v kakšni meri je to mogoče doseči. Nisem prepričan, če lahko to razširimo na države, ki nimajo eh, enakih sistemov, nimajo ekvi, ekvivalentnih sistemov. Pozdravljam dejstvo, da je nekaj članov za poenostavljene informacije. Seveda moramo imeti eh, navedeno ime, ampak nisem prepričan, če eh, peti člen ne gre predaleč morda. Hvala. gospa Boskurt v imenu socialistov za odbor Libe. Hvala, gospa predsedujoča. Rada bi povedala, da podpiramo pristop poročevalke gospe eh, Kleve, kot je dejal gospod Simon. Hvala, gospa Boskurt. V imenu zelenih za odbor Libe, gospa Sargentini. Hvala, gospa predsedujoča. hvala Timoteju Krhopu v imenu odbora Libe in gospe Klevi v imenu odbora Ekon. Moram se upravičiti v imenu kolega gospoda Tavareša, ki je poročevalec v senci za da dosej v odboru Ekon. Rada bi obravnavala dve točki. Menimo, da potrebujemo Eh, enotno identifikacijo za prejemnika in plačnika. Ne gre le za eh, enotno, enotni prenos, enotno transakcijo, kot eh, smo dejali v predlogu spremembe 70, ampak gre tudi za odkrivanje, preiskavo in boj proti pranju denarja in za boj proti terorizmu. Zdi se nam pomembno, ampak dovolite, da najprej povem nekaj drugega. Komentari, ki jih je Timothy Krkov podal v zvezi s predlogom spremembe 51, kjer črtamo možnost za pošiljanje podatkov v tretjo državo, ki ne spoštuje ustreznih standardov za varstvo podatkov, ki jih imamo v Evropske unije. To je za nas bistvenega pomena. Mislim, da bi vsi vaši predlogi za varstvo podatkov preprosto padli, če bi dovolili eh, pošiljanje podatkov onkraj naših meja v države, ki ne spoštujejo naših pravil. Ravno zato smo pripravili ta predlog spremembe 52. Kolegica Sofija Inetveld je naredila isto v predlogu spremembe 51. Eh, Če želimo oblikovati dobro zakonodajo, potem je treba zakoličiti dobro varstvo podatkov imamo, eh, potrebujemo tudi jasna pravila za žvižgačke. žvižgače in tudi tukaj smo pripravili nekaj pravil eh, predlogo spremenj. Hvala, gospa Srčeština, glede na to, da ni tukaj nobenega drugega poročevalca v senci in nihče drug ni prosil za besedo. Komisija, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, poskušal bom biti kratek in se odzvati na nekatere komentarje, ki smo jih slišali. Najprej koherentnost eh, z direktivo o plačenih storitvah načeloma se strinjamo, da moramo uskladiti terminologijo, ampak to ne velja vedno. Biti moramo previdni. Vsi eh, termini v direktivi o plačilnih storitvih ne veljajo za to uredbo. Govorim na primer o eh, enotni identifikacijski številki za transakcijo eh, oziroma enotni identifikaciji. To ni vedno povezano eh, z istim pojmom, transakcija bo vsebovala več informacij o plačniku o in prejemniku, v nasprotnem primeru pa bi imeli zgolj informacijo o plačniku ali pa o prejemniku in tukaj bi lahko zašli v težave zaradi spoštovanja mednarodnih standardov. Glede črtanja možnosti za odpravo nadzora nad transakcijami pod 1000 evri, to bi, bi lahko, eh, to bi lahko bilo zelo nevarno. Gre za instrument, ki izhaja iz mednarodnih standardov in zato obstajajo dobri razlogi. Obstaja namreč pomislek, brez tega pragu bi tvegali, da bi nekatera plačila romala v eh, neformalni sektor in sledljivost bi se tako popolnoma izgubila. glede predloga za črtanje eh, supranacionalnega eh, domačega sistema prenosa. To je nekaj, kar komisija ne podpira. S tem bi prišlo do velikih sprememb sistema in pri tem ne bi upoštevali dejstva da je projektna skupina za finančno ukrepanje že priznala uh, učinkovitost tega sistema. Še končni komentar. Uredba mora delovati znotraj učinkovitega plačilnega sistema. Pomembno je, da ne vzpostavljamo novih sprememb, kljub temu, da so te morda majhne, ker lahko potencialno škodijo sistemu uh, in predvsej povišajo stroške zaradi teh sprememb. Hvala ker gospoda Simona ni v dvorani, bom besedo tako predala gospodu Krhopu. Izvolite. Um, Hvala, gospa predsedujoča. Jaz pa bom besedo takoj predal vam nazaj. Pozorno sem namreč prisluhnil vsem komentarjem, upošteval jih bom, še naprej bom tesno sodeloval s oporočevalko in kot sem že dejal, upamo, da bomo pripravili smotrno uravnoteženo rešitev. Hvala tudi komisiji za njihov prispevek. Hvala vsem kolegom in kolegicam za prispevke. Glasovanje bo potekalo 22. januarja. Dober tek. Odbor Libe bo nadaljeval ob dveh popovdan. Hvala.